Gospe in gospodje, predlagam, da takoj sprejmemo dnevni red. Bi pa želela tudi povedati, da bo deveta točka, ki zadeva carinski zakonik Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku. Se pravi, da to točko prestavimo na zasedanje naslednjega sestanka. Enako velja tudi za 16. točko, ki zadeva približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in storitev. Obe točki smo prestavili na zasedanje, ki bo potekalo novembra. In s temi spremembami bi tudi želeli sprijeti dnevni red, ki danes popovda ne bo tako natrpan, kakor pa smo predvideli. Poleg tega seveda vas moram pozoriti na to, da se zasedanje prenaša v živo. Dobili boste tudi novični, ki zadeva nacionalne organe, ki so odgovorni za izvajanje zakonodaje na področju varstva potrošnikov. Enako velja tudi za ostale zakonodajne akte na tem področju, kot je sodelovanje na področju varstva potrošnikov. Jutri bo potekalo tudi deveto zasedanje delovne skupine INKA o digitalnem enotnem trgu. Zlasti pa si bomo pogledali nov predlog komisije o kostovanju v tujem omrežju in tudi o telekomunikacijskih podjetjih in kako vse to vpliva na potrošnike v enotnem trgu. na tej delovni skupini bo govora tudi o prednostih in slabostih tega novega pristopa. Zato vas tudi prosim, da se te delovne skupine udeležite zjutraj v sredo, ne jutri, v sredo, 12. oktobra. Potem pa bi želela pozdraviti še Katrin Berder na tem odboru, ki bo nadomestila Antanas Kavča. Vaš prejšnji kolega je bil zelo mrljiv za to, tudi upam, da boste sami se zelo potrudili, ampak kakorkoli pozdravljam vas v naši sredini in res sem vesela, da ste danes z nami. Poglejmo si še zapisnice zadnjega zasedanja. Če Nihče ne bo ugovarjal vsebini zapisnika, potem tudi pomeni, da ga bomo sprejeli do konca današnjega zasedanja. Glede najnovejših informacij o trialogih in drugih dogodkih, mislim, da ni bilo nobenih pomembnih dogodkov odbora v zadnjih tednih. Dobro, da smo hitro, kajti čaka nas sedaj šesta točka na dnevnem redu, ki zadeva vzpostavitev programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanju politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017-2020. Je pa treba tudi povedati, da je Ekon glavni odbor, mi tudi sodelujemo pri tem mnenju, mm, zlasti pri prvem členu, drugem členu in tudi na, v zvezi z upravičenci. Poleg tega pa bomo seveda podali naše pripombe v zvezi z vsemi določbami, ki zadevajo potrošnike. Predsednik odbora Ekon se z nami že veliko krat pogovarjal o pristojnostih in dogovorili smo se, da bo glasovanje o proračunskih zadevah pravzaprav predstavljalo konsens med obema odboroma. Nihče ni zaprosil, da bi zapisal to poročilo, zato sem morala sama oblikovati to poročilo. Zakaj mislim, da je to tako pomembno? Pomembno je, da ta odbor še naprej zagovarja in predstavlja potrošnike na enotnem trgu Evropske unije. In kadarkoli se soočamo z zakonodajnim aktom, ki vpliva na potrošnike, je zelo pomembno, da tudi mi sooblikujemo vsebino takšnega zakonodajnega akta, kajti če tega ne bomo storili, potem nas drugi ne bodo poslušali in potrošniki enostavno ne bodo zastopani na ravni Evropske unije. Zato moramo to zakonodajo nadzirati in pregledati tudi z, z vidika varstva potrošnikov. namen tega dosjeja je, da bi financirali dve organizaciji Finance Watch in Better Finance. Komisija predlaga, da bi določen znesek dali obema organizacijama, tako da boste lahko zagovarjali potrošnike na področju finančnih storitev. To je zelo pomembno. Potrebujemo namreč glas, ki bo zastopal potrošnike. Skrbi pa me naslednje. Sedaj je zapisano, da lahko gre ta znesek samo obema organizacijama. To me malo skrbi. Mislim, da mora biti besedilo bolj odprto in dati možnost tudi ostalim organizacijam in združenim Poleg tega moramo poskrbeti tudi za to, da bodo dobili potrošniki tudi dodano vrednost za kakršenkoli znesek, ki ga jim bomo namenili. In prav zaradi tega moramo biti bolj odprti in tudi bolj pregledni. Prosim, da tudi izklopite svoje mobilne telefone. Drugi člen pravi, da organizacije, ki zagovarjajo potrošnikom, morajo biti v položaju, da zastopajo potrošnike. Ni pa jasno iz samega besedila uredbe, kako bo to potekalo. Jaz bi predlagala, da se povežejo z evropskimi mrežami potrošnikov, tako da bomo res lahko zagovarjali vsa vprašanja potrošnikov. Potrošniki po drugi strani pa morajo biti tudi upravičeni, da sodelujejo pri kakršnih kolik posvetih na tem področju. Poleg tega mora komisija upoštevati tudi pritožbe in interese tretjih stran, kaj ti treba povedati, da se je pri analizah, ki so bile opravljene, tudi izkazalo, da lahko vse vpliva tudi na interese tretjih strank. obe organizaciji morata biti tudi neodvisni pri oblikovanju poročil v zvezi z delom komisije. Enako velja tudi za komisijo in izogniti se moramo tudi na vzkrižju interesov, zato bomo tudi predlagali določene varovalke, tako da bomo z njimi tudi spostavili takšno neodvisnost v zvezi z opravljenim delom obih organizacij. Poleg tega bi želela imeti tudi klauzulo o pregledu v devetem členu. Obe organizaciji, pa tudi ostale skupine v Bruslju, so upravičene do sofinanciranja. Ta uredba pravi, da komisija da na voljo 60 odstotkov, 40 odstotkov pa dobijo od drugih verov. Sama bi predlagala, da ne pridajo od ostalih evropskih verov, kajti potem bi lobiste enostavno no, lobirali pri komisiji in tako bi obi organizaciji prijela vsa sredstva od Evropske komisije. Predlagam, da se neposredno in posredno kumulativno financiranje obdrži na stopni 60 odstotkov. To je moj predlog. Kajti vsi vemo, da sredstva prihajajo tudi strani tretjih strank, ne samo strani Evropske komisije. To so moje glavne pripombe. Upam, da se bom v prihodnosti sestala tudi za poročevalcem odbora Ekon, kljub temu, da vem, da je mnenje Ekona zelo drugače od našega. Rada bi se zahvalila tudi mnenju Eve Panove. Hvala. Jaz eh, govorim v imenu poročevalke v senci Ines Vajdere. Sicer sem upala, da ne bom prehlajena danes, ampak se boste pač morali malo potruditi z mano. Naša poslanska skupina popolnoma podpira cilje tega predloga. Pomembno je, da ukrepimo zaupanje naših državljanov v finančne sisteme Evropske unije, kajti tudi mi oblikujemo te politike za njih in to moramo storiti na najbolj pregleden in učinkovit način. Ines Vadere bi vas želela upozoriti na naslednje v svojem mnenju, zlasti bi želela izpostaviti določene izboljšave. Ne verjame namreč, da obi organizaciji Finance Watch Better Finance, ki sta upravičenci, upravičenki, ne upravljate najboljše delo. To je mnenje naše poročevalke v senci. Poleg tega, tudi ne verjame, da bi bilo treba zapisati v samo uredbo ime obih organizacij. Predlaga, da se osredotočimo in omejimo na cilje in zahteve za upravičence. Poleg tega ima tudi določene pridržke v zvezi z tretjo točko tretjega člena in sicer, da bi združili obe upravičenki v upravičenci sam finančni okvir. Če hočemo izboljšati finančne storitve za potrošnike na čezmejni ravni v Evropski uniji, je pomembno, da prisluhnemo bolj potrošnikom in ostalim končnim uporabnikom v državah članicah. Zato mi tudi verjamemo, da bi bilo bolj pomembno, da se geografsko bolj pokrijejo ostale organizacije v Evropski uniji. Mislim, da bi bilo bolje, če bi tudi bolje sodelovali z ostalimi potrošniškimi organizacijami v srednji Evropi, pa tudi drugod in da se več dejavnosti opravi zunaj Bruslja, tako da bomo bolje dosegli končne uporabnike in potrošnike. Ne na zadnje pa imamo tudi določene pridržke v zvezi z sofinanciranjem obeh upravičenk. Obe organizaciji sta odvisni od financiranja unije in poročevalka bi želela marsikaj še slišati v zvezi s tem od komisije. Poleg tega pa bi želela tudi povedati, da naša poročevalka v senci želi sodelovati z poročevalko in tudi z ostalimi, tako da bomo lahko izboljšali celotno besedilo. Najlepša hvala. Catherine, izvoli. Hvala za beseda. Govorila bom v imenu eh, gospe Borzan. Obje organizaciji, Finance Watch in Better Finance, imate dodano vredno za evropsko politiko. Pomagata tako potrošnikom, vlagateljem in tudi ostalim končnim uporabnikom, da bolje razumejo evropsko zakonodajo, in da lahko tudi sooblikujejo evropsko zakonodajo. V luči gospodarske in finančne krize sta obi organizaciji predstavljali proti utež lobističnim organizacijam v Bruslju in zato je treba priznati odlično delo, ki sta ga obe organizaciji v zadnjih letih tudi opravili. Poleg tega sta zelo pomembni za potrošnike in ostale nevladne organizacije na področju finančnih storitev. Obe organizaciji sta na ustrezen način porabila vse finančne vire. To je tudi zapisano v letnih poročilih. In socialisti in demokrati seveda podpirajo to proračunsko postavko, ki je namenjena za obje organizaciji. Hvala. Naslednja govornica. Moj kolega, moja kolegica Suzana Vavrova, njeni tukaj, zato bom govorila tudi v njenem imenu. Suzana je naročila, da lahko sem sporočim, da se popolnoma strinja z vami glede omejitve financiranja. Verjame pa tudi, da moramo izpostaviti še naslednje. Ta nepovratna sredstva se ne smejo uporabljati za spodbujanje naporov proti trgovini, proti globalizaciji. Ne smemo jih uporabiti za izdelavo brošur in za demonstracije kajti članstvo Finance Watch se stoji iz številnih sindikatov in poleg tega je Finance Watch tudi tesno povezana z nasprotniki TTP-ja. Sezano tudi verjame, da ne sme biti namen proračuna Evropske unije, da financira takšne dejavnosti, kljub temu, da smo za svobodni govor. Komisija mora poskrbeti za to, da se to načelo tudi upošteva pri sprejetju letnega delovnega programa obeh organizacij, kajti obeh organizacij letno dobita okrog milijon evrov in tukaj ne sme iti za bjanko menico hvala. Bi še kdo želel kaj povedati? Dobro. Kaj pa komisija? Thank you, hvala za besedo, predsednica. Sem iz DigiFizma in odgovorni smo za ta zakonodajni akt. Res smo vam hvaležni, da se lahko danes pogovarjamo z vami o tem zakonodajnem aktu, o tej uredi, uredbi. Uredba je zelo preprosta, kajti treba je tudi povedati, da sledi prejšnjim pripravljalnim ukrepom in pilotnim projektom, ki so že potekali pet let pred pripravo novega predloga, s katerim hočemo bolj stabilno zagotoviti financiranje obema organizacijama. Dovolite mi, da imamo določene časovne omejitve. Upamo, da boste obje organizaciji prejeli finančna sredstva že na začetku naslednjega leta. Vem, da se morata do tega opredeliti tudi oba odbora Evropskega parlamenta. Vseeno pa bi vam bili hvaležni, če bi lahko malo pospešili z vašim delom tako, da bo lahko parlament v položaju, da končno mnenje sprejme. Sporedno za sprejetjem proračuna za leto 2017, kajti ta predlog je tudi tesno povezan z proračunom za naslednje leto. Najlepša hvala. Um, Ali lahko tudi odgovorite na vprašanja, ki so jih zastavili člani, pa tudi to, kar je spostavila Suzana Žendr-Vavrova glede sredstev, da se dejansko porabijo za potrošnike, kaj ti gre za svetovanje potrošnikom na področju potrošniških zadev. Ko sem si tudi pogledala direktivo Prospektus in ko sem tam delala, sem dobila tudi številne dobre nasvete strani ostalih organizacij, ne pa strani Finance Watch in Better Finance. Ali lahko potem tudi odgovorite na ta vprašanja? Komisija, ali lahko odgovorite na vprašanje, ki smo jih preslišali v zvezi z namenom teh sredstev? I had a very opposite experience because I got very excellent information when I also was dealing with. No, jest mam čisto drugačne izkušnje. Morda je odvisno od zadeve. Moje izkušnje so bile zelo dobre. Mislila sem, da sta bili organizaciji zelo dobri. Finance Watch in Better Finance sta bili protivtež lobistom. Vprašanje pa je, kako lahko to bolje upravljamo. Včasih je njuno delo dobro, včasih pa niti ne. In lahko to delo upravijo tudi ostale organizacije. Potem pa še vprašanje, ki ga je zastavila gospa Suzana Vavrova v zvezi z načinom in namenom porabe sredstev. Hvala, predsednica, bom odgovoril na ta vprašanja. Prvega sem zamudil, kaj ti malo pozno sem prišel tudi na zasedanje, zato se vam tudi opravičujem. Glede globalnih političnih ciljev lahko povem, da se razume, da obe organizaciji pretežno prispevata k temu, da bi tudi potrošniki imeli bolj uravnotežen glas pri odločanju v Evropski uniji. V zadnjih letih sta objavili številna mnenja o zakonodajnih aktih tudi v zvezi z gospodarsko in finančno krizo. Zaradi omejenih sredstev pa nimata zmogljivosti, da se lahko opredelita do vseh zakonodajnih aktov, zlasti v zvezi z eh, dosjeji, ki so bili oblikovani v okviru digifizme. In zato ste se tudi dogovorili, da boste sodelovali z Bojkom in tudi z eh, Better Finance. In zato je morda eh, tudi razumljivo, da Finance Watch ni tako eh, učinkovito sodelovala pri direktivi Prospektus. Potem pa še drugo vprašanje. Uredba daje vprašanje globalni pristop v zvezi z cilji in nalogami obeh organizacij. Potem pa bo komisija tista, ki je tudi odgovorna za sam proračun, da ta program vodi. Peti člen pa govori tudi o tem, da bo se temeljilo na delovnem programu obeh organizacij. Obe organizaciji boste letno morali predložiti svoj delovni program. Komisija ga bo temeljito preučila in tako bomo tudi ugotovili, ali obe organizaciji dejansko zasledujete zastavljene cilje in izpolnjujete dane naloge. Vemo, da moramo biti previdni in pozorni in da bomo poskrbeli za to, da boste obi organizaciji izpolnili cilje, izpolnili prvega in drugega člena. To sta storili v zadnjih petih letih. Treba povedati, da smo bili zelo strogi pri oceni njunega letnega pro, poročila, preden smo izvršili zadnje plačilo. Tudi lani smo eh, z končnim poročilom ugotovili, da obe organizaciji opravljata dobro delo. Poleg tega pa smo za časovno obdobje od leta 2017 do leta 2020 predlagali znesek 6 milijonov evrov. 1,5 milijona evrov se bo porabilo vsako leto za obe organizacije. To pa tudi pomeni, da bo vsaka organizacija vsako leto prijela malo manj penarja. In to predstavlja tudi 60 odstotkov sofinanciranja strani Evropske unije. Obe organizacije boste morali poskrbeti za 40 odstotkov odstotkov verov. Je pa pomembno, da lahko načrtujete svojo delo, neka finančna gotovost in stabilnost sta pomembna. Hvala. Imam še dve vprašanji v zvezi s tem. Ko sem delala pri direktivi Prospekti, sem videla, da je organizacija delala na njej, druga pa ne. Ali zato mislite, da potrebujemo dve različne organizacije? Ena se bo zrtočila recimo na ene zakonodajne akte, druga pa na druge. Potem pa še vprašanje Evropske ljudske stranke. Ali se moramo omejiti samo na obe organizaciji ali pa moramo biti bolj odprti in da ti možnost za sodelovanje še ostalim organizacijam. Dejali ste, milijon in pol evrov letno za obe organizacije. Včasih je morda bolje, da je znesek za določeno leto višji, za naslednje leto pa manjše. Ali mislite, da moramo biti bolj fleksibilni? Ampak prosim, odgovorite na prvo vprašanje, ali morate biti obe organizacije dejansko omenjeni v uredbi. To je seveda zelo mirodajno vprašanje, z njim smo se ukvarjali tudi z našimi strokovnjaki in gotovili smo, da ni nujno, da jih dejansko omenimo v uredbo. Gre pa za to, da se temeli na zadnjih petih letih, ko smo seveda že podali predlog svetu in parlamentu za financiranje obeh organizacij, kajti v zadnjih petih letih smo vsako leto imeli javni razpis in nikoli ni bilo nobenega drugega ponudnika. Zato smo prišli tudi do zaključka, da ni nobenih primerjalnih središč strokovnega znanja. Seveda, po letu 2020 lahko uberemo bolj odprt pristop, ampak zaradi preteklih izkušenj v zadnjih petih letih smo se odločili, da bomo omejili financiranje na obe organizaciji. Sicer se še moram posvetovati z eh, mojimi pravnimi strokovnjaki, ampak vseeno mislim, da ni ključnega pomena, da obi organizaciji dejansko omenimo v uredbi. Glede zneskov pa lahko povem, da gre za najviše zgornje meje. Ni nujno, da vsako leto izplačamo ta znesek, vse bo odvisno od ocene delovnega programa za vsako leto in se bo tudi odvisno od ocene letnih dejavnosti. Če se bo izkazalo, da bi organizaciji nista izpolnili ciljev, ki sta si jih zastavili na začetku leta, potem se lahko zgodi, da bomo na koncu izplačali manj sredstev. To je nekaj čisto običajnega. Mi izplačujemo denar samo za dobro in učinkovito opravljeno delo. Upam, da sem s tem odgovoril na obe vprašanji. Se pravi, časovnica je zelo natrpana, kajti se bo tudi potekalo usporedno z glasovanjem odbora Ekon. Naše glasovanje bo 20. oktober, potem pa imamo še časovni rok za predložitev predlogov sprememb 10. novembra, ampak samo v angleščini. Časovnica je res natrpana. Če želite, da si eh, še sama pogleda moje mnenje, ga malo spremeni, prosim, da mi pošljete e-mail, tako da bom tudi storila. Morda pa imate različna mnenja v zvezi s tem, kako bomo postopali, ampak vseeno vam lahko tudi pomagam in tudi sodelujem s vami v prvem krogu pogajanj. Zdaj pa si bomo pogledali naslednjo točko na dnevnem redu. Gre pa tukaj za evropsko pobudo o računalništvu v oblaku. Postponed is. Gospod Schaffhauser je poročevalec, glasovanje je preloženo, tako da lahko prispeva tudi odbor in ko. To mnenje bo pomembno v kontekstu prihodnjega dela odbora, ki se bo nanašalo na prost pretok podatkov. Pobuda o prostem pretoku podatkov je pobuda gospoda Ottingerja, ko smo imeli letni dialog s komisarjem, je rekel, da je to njegova glavna prioriteta v prihodnjem letu, tako da torej zelo pomembno. Sedaj bom predala besedo Evi Pavnovi, prosim. Thank you, Hvala, predsedujoče. Vesela sem, ker lahko predstavim osnutek mnenja, zlasti zato da bi povedala, kako je to lahko dobro za podjetja, za raziskovalce, za javno administracijo, za državljane in za našo Evropsko unijo v celoti. Kot večina članov že ve in tu naj ponovim, aprila je komisija objavila načrt o Evropski pobudi za računalništvo oblakov tudi ko gre za svetovno infrastrukturo, za podatke, te storitve, za to, da bi lahko podjetja in vsi drugi akteri imeli veliko prednosti od te revolucije, ki je povezana z big data. Slišali smo, zakaj je šlo, ampak bilo pa je tudi nekaj ovir, zato da nismo mogli dejansko izpolniti vsega potencijala podatkov. Bilo je tudi premalo interoperabilnosti, bilo je nekaj drobljenja. Podatki, ki prihajajo iz javnega financiranja, niso vedno najbolj javni, odprti in namete pobude je bil ta, da bi olajšali vse, da ne bi uporabljali podatke le enkrat, ampak da bi se uporabljali večkrat, da bi izmenjali te podatke, s tem pa bi tudi povečali konkurenčnost Evropske unije in gospodarstva ki temelji na podatkih. Ocenjeno je, da bo nov znanstveni oblak v Evropi obsegal 1,7 milijonov znanstvenikov in 7 milijonov drugih raziskovalcev, kjer bodo lahko shranjevali podatke, jih izmenjevali in jih uporabljali preko meja na različnih področjih in v različnih disciplinah. Sedaj pa to mnenje, na katero smo se osredotočili, imamo nekaj ključnih točk, ki so v pristojnosti našega odbora. Kaj je bistveno to? To, da bo ta pobuda o oblaku dobra ne le za raziskovalce in za sektor raziskav in razvoja, ampak bo to dobro tudi za podjetja in potrošnike. Istočasno ne smemo pozabiti tudi na proces na ravni držav članic. Zlasti, ko govorimo o tem, da niso dovolj upleteni v to, treba je omeniti, da imamo tu deležnike, zlasti MSP-je iz Evropske unije, tudi vlade je treba vključiti v to, zlasti, ko govorimo o izvanju te pobude. Pobuda ima veliko potencijala, da bi spodbudili rast digitalnega gospodarstva, zato da bi lahko naša celina imela boljšo pozicijo na globalnem trgu. Sedaj, ko imamo enotni trg, kjer imamo tudi prost pretok kapitala, blaga, storitev in ljudi, je tudi prost pretok podatkov peta svoboščina Evropske unije. To je pomembno zato, da bi imeli hitrejši digitalni enotni trg. Povabila bi komisijo naj preuči potencijal podatkov, ki so že na voljo, da bi ugotovili, kako bi lahko imeli večji pretok podatkov preko meja. Če želimo biti bolj učinkoviti, potem moramo najbolj izkoristiti to, kar je že na voljo. Preden gremo na zelo drage projekte. Sem poročevalka o Sinci v ELS-u pri mnenju, v katerem bo potekalo glasovanje jutri. Naletela sem na podatke, ki kažejo, da sklad ni dovolj upleten v te digitalne projekte, tako da bi rada povabila komisijo naj spodbudi k rabi EFSI-a, tudi ko gre za to pobudo oblako. Podarila bi tudi to, da moramo imeti tržno usmeren pristop pri tem delu. Zlasti, ko govorimo o izmenjavi podatkov, ampak ker je bilo mnenje omejeno, nisem mogla vnesti vseh točk, ki sem jih želela videti tu, tako da bom sestavila še nekaj predlogov sprememb, ki so pomembni za usposabljanje, zato da bi povečali rabo oblaka in zato, da bi prosili komisijo naj predstavi več jasnosti glede nekaterih pobud, ki so uporabljene, glede nekaterih ukrepov, ki naj bi jih imeli pri intelektualnih pravicah, pa tudi, ko gre za lasništvo podatkov. Toliko iz moje strani. Sedaj pa me zanima, kakšne mnenje kolegov. In ja, kot je rekla Viki, je Imko tu odbor v Senci, glavni odbor pa je Itre. Hvala. Hvala. Kdo bo spregovoril za socialiste? Catherine? Ja, se opravičujem, ker poročevalca ni tu, zato imam tu nekaj zapiskov. Tako kot pravi poročevalec, gremo skozi revolucijo podatkov. Če si pogledamo količino izmenjenih podatkov in podatkov, ki obstajajo, bi torej morala biti peta svoboščina, zdaj če govorimo o prostem pretoku podatkov. Na komisija je začela zvati to pobudo oblako, da bi pomagala znanstvenikom, javnim organom, zato da bi pomagali pri infrastrukturah in storitvah, zato da bi to bilo bolj odločilno pri uspehu gospodarstva. Tu vidimo tri temeljne stebre, najprej infrastrukturo, shranjevanje, mreže za prenos podatkov in dobro delujoči računalniki, ki obdelujejo te podatke. Potem smo rekli, da lahko opredelimo tri glavne upravičence te pobude, to so znanstveniki, državljani in podjetja. To bo pomagalo znanstvenikom, da bodo lahko imeli veliko prednosti od tega tudi državljanom in podjetjem, zato da bodo zmanjšali stroške. Potem še nekaj, kar je pomembno. Tu imamo pet razlogov, zakaj Evropa ne izkorišča posem tega potencijala. Treba je umakniti ovire, ko gre za prost pretok. Pri tem predlogu treba izpolniti na postojne rezultate, ki obstajajo v evropskih strukturah, ko gre za podatke, ki so na voljo v vseh strukturah, tudi odprta znanost, treba je opredeliti boljše scheme, potem gre tu za to, da se treba bolj potruditi pri financiranju digitalnega notnega trga, zato da bi imeli to pobudo izmenjave podatkov to mora biti bolj prisodno, potem tu ni dovolj ključnih udeležencev, to mora dobro ne le za znanstvenike, javne organe in industrijo, ampak tudi za MSP-je, potrošnike in druge. Tudi na regionalni ravni je to pomembno, imamo različne ravni političnega odločanja. Potem je tu kar nekaj točk, ki so jih želeli specifično reševati da bi imeli več nalož v infrastrukturo, da bi razvili vzdušje gotovosti in zaupanja za računalništvo oblak Evropske unije, da bi dosegli večje zaupanje, ko gre za identifikacijo standardov. Tudi o tem bi lahko razmislili, treba je maksimizirati prednosti za državljane, potrošnike, treba spodbujati rabo računalništva oblaku, treba izkoristiti prednosti za znanstveno skupnost in treba maksimalno izkoristiti prednosti za poslovni sektor. In na koncu tudi to, da je treba prekiniti drobljenje in segmentacijo, zato imamo to pobudo na evropski ravni. To so točke poročevalce o senci, podobno kot je povedal poročevalec. Veselimo se skupnega dela. Hvala tudi pripravljaki mnenja za njeno delo. Hvala. Amne Isi Ašare. Ekara. Vi ste bili poročevalka o senci. Hvala za odlično upravljeno delo. Za rast digitalnega gospodarstva moramo vlagati v infrastrukture. Podpirati moramo tudi oblake. Določiti moramo glavna načela te pobude tu. Posem se strinjam s tem, kar ste rekli, spodbuditi moramo inovacije, prihodnosti, zazreti se moramo v prihodnost, to mora biti tudi tehnološko neutralno. Poskrbeti moramo za to, da bomo ustvarjali okolje tako, da bodo lahko inovatori dobro delovali, da bomo delali dobro z industrijo, z deležniki. No, zelo mi je všeč to, kar ste rekli, glede podatka, da je to lahko peta svoboščina. Tudi jaz mislim, da je to bistvenega pomena, da se izognemo oviram, zato da ne bi imeli digitalne trdnjave, ki bi obkrožala Evropo. Digitalni svet je svet brez meja. Sodelovati moramo z globalnimi partnerji, zato da bi poskrbeli, zato da ne bomo razkosali Evrope v oblaku. S to pobudo moramo izkoristiti vse znanstvene podatke v okviru obzorja 2020. Res sem se ukvarjala s tem, ko sem bila glavna pogajalka pri obzorju 2020. No tu je veliko izzivov, vedno ko je treba najti pravo ravnovesje med izmenjavo podatkov in med legitimnim ščitanjem podatkov. Vem, da je zelo pomembno da spoštujemo pravila o varstvu podatkov, ampak tu imamo tudi zelo veliko dela, ki ga je treba postoriti, da bi ugotovili, kako podrobno se to lahko izvaja. Vse te podrobnosti so pomembne. Mogoče to treba ponovno povdariti zato, da bi še naprej imeli pravo ravnovesje pri izvajanju. Tako da bi imeli dobro izmenjavo podatkov, poštevati pa bi morali tudi te legitimne pomisleke glede varstva podatkov. Potem kibernetska varnost. No, v moji državi članici imamo več kot 60 odstotkov MSP-jev, ki so v nedavni anketi rekli, da so zaskrbljeni, da bi se lahko podatki izgubili ali bili poškodovani v oblaku. Verjetno je to odstotek še večji v drugih državah. Torej, več kot dve tretjine podjetij je zaskrbljenih zaradi tega. Zlasti, ko gre za majhna podjetja, težko je krepiti zaupanje potrošnikov, ampak zaupanje potrošnikov je zelo pomembno. Zato menim, da je kibernetska varnost izjemno pomembna. In to bomo obravnavali tudi v okviru direktive glede varnosti omrežje. To smo že obravnavali v tem odboru. Hvala za to, kar ste povedali o standardih. Kot veste, je to ena izmed mojih glavnih nalog. Treba je poskrbeti za to, da bodo standardi dobro določeni, da bo to dobro za industrijo in da bomo imeli tudi stike z globalnimi partnerji na tem področju. Potem še nekaj manjših predlogov sprememb, ki bi dodala k temu, kar ste že rekli. To je zelo dober pristop. Sedaj pa Alde. Kaja? Ja, hvala lepa. Mortin je naš poročevalec v Senci, ampak ni ga tu. Zato bi se rad zahvalil poročevalki za to zelo celovito poročilo. Poročilo komisije je nasplošno zelo dobro, ima velik potencial, da bi spodbudili digitalni enotni trg. Pak Morten ima tu kar nekaj pripomb, ki jih bo odrazil svojih predlogih sprememb. Glede financiranja še vedno ni jasno, kako se to dolgoročno financira. Seveda moramo to pojasniti. Potrebujemo močno finančno podporo pri tej strategiji, to mora priti iz večletnega finančnega okvira. To imamo tudi EFSI, ki bi ga morali uporabiti, sicer bo se težko. Alde pogreša omembo odprte znanosti v tej strategiji. Imamo tudi gospodarstvo znanja. Imamo odprto stop do znanosti in to se je omenjalo v obzorju 2020. Če so rezultati raziskav bolj dostopni, To prinaša bolj učinkovito znanost in več inovacij v enem zasebnem sektorju. Vse politične skupine se strinjajo s tem, da to prinaša prednosti za ljudi preko meja, tudi izven raziskovalnih skupnosti. Potem bi morali omeniti tudi fizične infrastrukture, ki jih potrebujemo v Evropi, zato da bi lahko imeli dobro gospodarstvo, ki temelji na podatkih, da bi imeli tudi hiter pretok podatkov, Raziskovalce moramo spodbuditi k rabi tega orodja, ampak ne smemo povečati upravne obremenitve. Prepričati moramo tudi poročevalce iz odbora ITRE, da predlog komisije ni povsem slab. Who's next? Kdo je naslednji? Zeleni? Julia Riden. Just, uh, very... Ja, zelo na kratko. Slišali smo že veliko pomembnih komentarjev, kaj je Kala si jih je omenila. Nasplošno gre komisija v dobro smer, zlasti, ko govorimo o oblaku odprte znanosti. Ampak pomembno je, da je ta politika usklajena z drugimi pobudami komisije. Cilj bi moral biti ta, da imamo raziskovalne infrastrukture, ki vsem, ki so vključeni v raziskovalni proces, vključno z državljani, znanstveniki, omogoča, da si lahko izmenjajo podatke, da imamo potrebno interoperabilnost da imamo lahko dobro izmenjavo podatkov, tako da se lahko rezultati ponovno uporabijo in da imamo veliko zavesti odprti znanosti preko različnih predlogov na evropski ravni. Tako da se ne bomo znašli v situaciji, ko se dobre pobude ovirajo strani takšnih političnih odločitev, ki ustvarjajo težave ali pa ker je premalo potrebnih infrastruktur na področju povezovanja. Evelin? Ja, eh, dankeschön. Eh. Hvala. Hvala tudi za to zelo zanimivo poročilo oziroma usnutek le tega. Tukaj gre po mojem mnenju za celo vrsto pomembnih stvari, ki so tukaj tudi pribeležene. Naprimer, 12. točka govori o nevarnostih za ogrožanje eh, samostojnosti, svoboščin državljanov. To se mi zdi pomembno. Ampak morda bi mi lahko še enkrat natančneje predstavili peto točko. Mislim, to je poročilo polnova, ne? A o tem razpravljamo? Ker, ko sem postavila to vprašanje, sem na vašem obrazu začudenje zaznala. No, se opravičujem za zamudam. V peti točki govorite o temeljni vlogi podatkov, ko gre za izkoriščanje možnosti za poslovanje in potem govorite o evalvaciji, ocenjevanju podatkov se strani evropskih eh, računalniških podjetij. Ne vem, v katero smer gre tukaj vaš, eh, vaš predlog eh, osnutka poročila. Hvala. Ja, čudno vas gledam samo zato, ker imam tu peto točko kjer imamo odstavek o Epsiju, vse v mojem besedilu. In omenjate peto točko sporočila odbora ITRE. V tem ITRE poročilu pa je ta peta točka drugačna. Tu imamo. Opravičujem se, napačno besedilo sem eh, si naložila na računalnik. Ampak že omenjate to peto točko v besedilu odbora ITRE, kjer je treba izkoristiti optimizacijo podatkov in shranjevanje podatkov v evropskih podjetjih. To naj bi se izvarjalo na zemlji Unije. To je druga točka. Ja, zato sem se tudi spraševala o čem teče razprava, no sedaj je jasno, da sem čisto mimo udarila, oprostite. Am, hvala. Če nima nihče nobenih drugih pripomb, bom dala besedo Evi, razen če bo komisija še kaj dodala. Komisija najprej, ja. So, um, so to... Hvala za ta osnutek mnenja, hvala tudi za vse zelo pomembne komentarje. No, gre za večino bojazni, s katerimi se strinjamo. To smo pošteli tudi, ko smo pripravili to sporočilo skupaj z drugimi kolegi, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Torej, znanost o oblaku in ta pobuda oblaku na splošno je pomembna. Treba je najprej izkoristiti to, kar že obstaja, da bi se izognili podvajanju in da bi bolj uporabili vse podatke in vse infrastrukture, ki obstajajo. Zvezdni pristop je zato zelo pomemben. To bo na našo raven pripeljano številne vidike, ki že obstajajo. Veliko struktur že imamo za znanost podatkov, potem iskanje podatkov, data mining in drugo. Glede vključitve deležnikov moramo reči še nekaj o tem odboru, že od samega začetka sestave tega poročila smo bili res povezani z deležniki, posvetovali smo se z njimi, imeli smo več delavnic s ključnimi deležniki, majhni, veliki akteri, MSP-ji, predstavniki industrije so bili prisotni. Torej, kolikor se je dalo, smo poštevali njihove komentarje in tako bo še naprej, ko bomo predstavili to pobudo v tej obliki. Potem Vprašanja glede zaupanja in zasebnosti, to vprašanje so izjemnega pomena. Zato uporabljamo ta moto, ki je pomemben, da moramo ta znanost v oblaku in podatko odpreti, kolikor se le da. Predsednica že ve, da to pomeni, da imamo v obzorju 2020 določbe, ki se nanašajo na te odprte podatke, na raziskave, Tako bo tudi pri oblaku. Če projekti ne bodo javni zaradi intelektualne lesnine, zaradi zasebnosti, bomo lahko še vedno to zaščitili. Torej, to ni javno že po defaultu, ampak eh, bo to moralo biti upoštevano. In to vam lahko pomaga tudi, ko boste sestavljali vaše dokončno mnenje. Hvala za vse prispevke, hvala za konstruktivno podporo. Eva Panover. Eva Panover, sedaj. Thank you, Chair. Hvala, predsednica. Hvala vsem, ki so sodelovali v današnji razpravi. Vesela sem, ker imamo podoben pristop. Še enkrat bi rada poudarila, da želimo biti v tom mnenju, kolikor se le da osredotočeni na pristojnosti odbora IMCO, Veselim se vaših predlogov sprememb. Potem to, kar sem omenila v vodoma, rekla sem, da smo bili omejeni z dolžino in nisem mogla vključiti vseh točk tudi o odprtem oblaku znanosti. To bom še omenila z nekaterimi drugimi komentarji, ki sem jih slišala danes. Veselim se dela s vsemi poročevalci v Sinci. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov spremem 13. oktober, bliža se, prosim, da to upoštevate, to bi bilo odlično. In seveda se res veselim prihodnjemu delu, upam, da bo odbor ITRE lahko pošteval toliko naših pripomb, kolikor se bo dalo. Kajti tudi jaz sem bila predvsej presenečena in nezadovoljna, ko sem slišala, to negativno držo pripravljaca mnenja v odboru ITRE glede te teme. Hvala. Thank you. Hvala. Smo združeni proti protekcionizmu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo McClarkin. Uh, prihaja ali je zbolela? A, eden od eh, članov, ne članic odbora je tukaj prisoten in očitno bo tako ljubeznil in bo prevzel njeno vlogo. Torej gre za sedmo točko, usklevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članicov upravljanja audiovizualnih medijskih storitev v zvezi s preminjanjem razmer na trgu. Torej, kaj se dogaja? pri gledanju videov, videoposnetkov in vsebin. Potem bo Dan spregovoril imenu Eme. Ema je pripravila to besedilo na podlagi člena 53 eh, poslovnika Petra Kramova. Petra Kamervet je poročevalka v vodilnem odboru to je za kulturo. Žal ima danes ne more biti pri nas, zato bom jaz govoril o tem. Audiovizualne medijske storitve so eden od eh, temeljev delovanja notranjega trga. Tukaj je treba zagotoviti minimalno zakonodajno breme. Z linearnih storitev se sedaj premika. Eh, uporaba nelinarnih storitev, zato je treba staro direktivo AVMS, se imenuje v angliščini, spremeniti. Področje uporabe se širi in to je nekaj, kar nas skrbi. Zdi se nam, da bi tukaj morali eh, obravnavati zadeve, kot je zaščita mm, mladoletnikov, potem preprečevanje sovražnega govora in podobno. Zdi se nam, da je treba razlikovati med sebino z uredniško odgovornostjo in sebino brez te odgovornosti. Ko gre za internet, ex ante nadzor ne samo ni moč uporabljati, temveč je po mojem mnenju tudi nezaželjeno. Treba bi bilo za zaščito potrošnikov povečati eh, audiovizualno znanje med njimi treba je tudi zagotoviti ustrezno odgovornost za vsebine z redniško odgovornostjo in brez te odgovornosti. Včasih namreč sploh ni te odgovornosti in sploh ne vemo, kaj se dogaja. Če hočemo imeti enoten digitalni uh, trg, je komisija predlagala postopek eh, maksimalne harmonizacije. Če bi države članice obdržale svojo odgovornost, bi to povzročilo še več eh, ovir zaradi različnih zakonodajnih okvirov v državah članica. Na ta način bi novinci se težko spustili na ta trg in eh, tudi MSP. Za EKR je načelo um, države izvora bistvenega pomena. Če bi šli na pristop eh, namembne države, kot to nekateri predlagajo, bi absolutno naredili medvedjo eh, uslugo na čelu države izvora. Ne bomo omenjali tega, da ni nobenih dokazov, da bi držela namembnosti bila bolj primerna, eh, zato v tem mnenju podpiramo, da bi Eh, pojem države izvora, kar je pomembno tudi za druga področja. To je urejeno tudi v direktivi o elektronskem trgovanju oziroma poslovanju. Ta direktiva mora še naprej podpirati liberalne vrednote evropske družbe in mora biti zasnovana na tržnem načelu. Zato EKR meni, da nove kvote, ko gre za storitve na podlagi povpraševanja ne moremo omeniti, omejiti na 20 odstotkov. To ne bi bilo dobro, če hočemo zaščititi eh, kulturna dela in trg eh, leteh. V Evropi moramo biti ponosni na vsebine, ki jih eh, proizvajamo in moramo spodbujati povpraševanje na trgu. Na ta način bo prišlo do več naložb in na ta način bomo imeli tudi bolj kakovostne vsebine. Smo torej na večini področji za prosto, prosti trg, vendar ko gre za komercialna sporočila, se zauzemamo za omejitev 20 odstotkov v obdobju 24 ur. Nekateri menijo, da bi to bilo škodljivo za svobodo odločanja gledalcev. Ampak eh, in da na, na ta način ne bo prišlo do povečanja dohodka proizvajalcev teh sebin. Veliko je torej pozitivnega v tem predlogu. Ne smemo se strinjati s širitvijo področja uporabe in ostajati moramo, da v načelu državi izvora ostane temelj te direktive. Hvala. Um, Julia Reda needs to leave quite soon. Julia Reto, Julia Reda mora kmalo oditi, ali lahko damo kar takoj besedo? Ja, izvoli Julia. Hvala, predsednica, hvala kolegice in kolegi, da ste mi dovolili, da takoj spregovorim. V osnutku mnenja poročevalke nam je marsikaj všeč. Strinjamo se, da je všeč s tem, da področje uporabe direktive o elektronskem poslovanju ne smemo povečati dlje od statusa quo in da moramo eh, načelo države izvora v tem predlogu, v tej direktivi ohraniti. Previdni bi bili, ko gre za odgovornost eh, platform za eh, izmenjavo videov. Po eni strani, če potrošniku vsega, damo možnost, da ugotovi, za kakšne osebine pravzaprav gre, to bi lahko zagovarjali, ampak eh, ne vemo, ali bi preverjanje starosti potrošnika delovala v eh, praksi. Obstajajo namreč po sličnosti pa tudi razlike med linearnimi in nelinearnimi storitvami. Naprimer, v Nemčiji imamo časovna okna, ki eh, predstavlja omejitev na internetu, ampak dosti krat so potrošniki, zlasti mladi, to možnost eh, zlorabili. Strenjamo se tudi, ko gre za linearno komercijalno sporočanje in oglaševanje, ta predlog nam je všeč. Mislimo pa, da je treba tudi opredelitve pojmov dobro zastaviti, da bo vsega razlika med storitvijo audiovizualnih, audiovizualnih sebin z uredniško odgovornostjo in eh, platform brez te odgovornosti. In na ta način bomo natančno določili, za katere storitve kvote veljajo in katere ne. To je treba pojasniti. Vem, da je sicer odbor za kulturne zadeve za kulturo in izobraževanje tukaj vodilni, ampak treba se je pogovoriti z njimi o tem. Ne strinjamo se z vlogo regulatornih organov. Moramo neodvisni nadzor nad eh, ponudniki storitev ukrepiti tudi v Evropski uniji, ampak eh, to je pomembno za varovanje demokracije in raznolikosti vsebin. Tukaj bomo vložili nekatere predloge spremembe. Nasploh pa je pomembno za odbor IMKO, da svoje mnenje čim prej oblikujemo. Mislim, da se to da narediti, tako da v pogajanjih bomo lahko svoja stališča v celoti uveljavili, ko gre za pogajanje z eh, odborom za kulturo in izobraževanje. Je kdo tukaj v imenu ELS-a? Ne? Potem je gospa Het naslednja. V imenu socialistov. Dobrodošli. Mikrofon, prosimo, za govornico. Can you carry on? The translation wasn't coming through. Tolmačenja ni bilo, ker vas tolmači niso slišali. Bi želeli še enkrat začeti? Start again. Do we not have translation? A, ah, the microphone is not. Vaš mikrofon ne dela. Prosim, če se presedete. Videti je bilo, da dela, zato ker ker je bila lučka prežgana, ampak naši odlični tolmači tega niso slišali. Ja, sedaj se skupaj deluje, tudi mikrofon. Dobro, hvala. Najprej bi se zahvalila poročevalki za, za vaše delo v zvezi s predlogom komisije. Ko smo na zadnje razpravljali o direktivi o e-poslovanju, smo si zastavili mnogo vprašanj. No, danes se vprašanja ponavljajo. Mislim, da je pomembno, da so ta, te določbe zasnovane tako, da upoštevamo predvsem potrošnika. Moramo zagotoviti varstvo potrošnikovih pravic. Zlasti otroci so tisti, na katere zelo vpliva vsebina audiovizualnih medijev, zato jih je treba še zlasti zaščititi. Potem razvrščanje različnih proizvodov. Tudi tukaj moramo pravice otroku poštevati. Otroci imajo pravico ostati in biti otroci. Potem omejitvena politika glede pitja alkohola mislim, da je treba tukaj upoštevati resno škodo, ki jo povzroči prekomerno pitje alkohola. Pravila, ko gre za oglaševanje alkoholnih pijač, je treba na novo domisliti, tako kot imamo na področju tobačnih proizvodov že drugačna pravila. Vsekakor moramo zaščititi uživalce alkohola Poleg tega, v tej direktivi je treba poskrbeti, da se odstranijo nasilni, nasilne podobe v medijih nasploh. To pa seveda ne sme iti na stroške oziroma na škodo iz prostega in svobodnega izražanja mnenja. Res je, da se situacija od države do države zelo razlikuje, da imamo različne predpise in določbe, zato je treba nekatere vidike predloga komisije sprejeti. Ampak mislim, da se bomo lahko dogovorili za dobro mnenje Evropskega parlamenta kot celoto. Mi bomo pripravili svoje predloge sprememb in verjetno bo EMA organizirala še sestanek poročevalcev oziroma poročevalk v senci. Hvala. Dita Sharantsova. No. Dita Sharantsova, ne, Kajkala. Uh, I'm, I'm speaking on behalf of... Uh... Govorim v imenu Mortana, pravzaprav. Morten je, me je prosil, da spregovorim o dveh točkah. Najprej pozdravlja uravnoteženo poročilo gospe McClarkin. Dosti je dobrih predlogov tukaj da bomo dosegli boljše temelje in porazdelitev kvot. Moramo pa videti, ali ni kakšna druga možnost eh, kot alternativa kvotam, kajti ni jasno, ali kvote sploh kaj prinašajo. Avtor je zato, da najdemo možnost dialoga med eh, proizvajalci eh, medijskih sebin in nadzornimi organi ker prihaja iz majhne države članice, se mu zdi pomembno, da ta predlog ima na umu ne samo velike države, temveč tudi majhne države zaradi lingvistične in kulturne raznolikosti. Poleg tega je treba eh, skrbeti za svobodo izražanja, odprt internet in enotni trg z prostim gibanjem blaga in storitev. Sama imam še nekaj pripomb ali bom na koncu seznama lahko svoje povedala ali že sedaj. Kar nadaljujte. Želela sem vprašati morda predsednico, kako bomo obravnavali to navskrižje interesov, ko gre za poročevalce v odboru KULT. To poročilo namreč jasno zastopa interese um, audiovizualnih interesov eh, družb. Ne vem, morda bi na konferenci predsednikov odborov lahko kaj rekli o tem. Druga, platforme za izmenjavo videov. Tukaj se strinjam s poročevalko, ki pravi, da moramo vedeti, kako vedeti, da se spreminja ravnanje in vedenje ljudi. In to moramo spoznati, preden bomo naredili preveč restriktivno zakonodajo naprimer. Samo regulacija, kaže praksa, kar dobro deluje, ali če hočete soregulacijo, dobro deluje, ko gre za omejevanje otroške pornografije, glede na to, kako hitro se ta tehnologija razvija. Če imamo torej natančne predpise in določbe, lahko te, ko jih sprememo, postanejo že zastarele, glede na hitri tehnološki razvoj. To, kar predlaga komisija, namreč, da bi podjetje moralo biti tisto, ki bo določilo glavne koncepte, kot recimo sovražni govor ali spodbujanje sovražnosti. Ja, oni družbe bi morale definirati koncepte, ne pa odločati o tem, kaj je naprimer sovražni govor in kaj ne. Sicer bomo tudi tukaj ponovno ogrozili svobodo govora. In ko gre za kodeks ravnanja, poročevalka pravi, da bi jih bilo bolje razviti na nacionalni ravni, ampak če hočemo, da bodo podjetja prisotna na celotnem evropskem trgu, je treba spodbuditi razvoj kodeksa ravnanja, mora biti tudi na ravni Evropske unije. Hvala. Denis de Jong. Hvala, Biki. Opravičujem se, ker sem prišel za zamudo. Torej, vsega uvoda in govoru, da sedaj nisem slišal. Ampak vseeno, še nekaj pripom. Mi šele natančno preučujemo eh, tako predlog komisije, kot tudi osnutek mnenja. V preteklosti smo že omenili nekaj stvari, ki so problematične. Zlasti, ko gre za oglaševanje in otroke, o tem je poročevalka iz socialist, socialistov že nekaj rekla. Potem, ko govorimo o storitvah audiovizualnih medijev, moramo vedeti naslednje. Če bo vse prepuščeno trgu, verjetno ne bomo imeli dovolj storitev. Tistih manjšinskih storitev, ki so tudi zanimive recimo jezikovnih, različnih jezikovnih ali pa o evropskih delih, kot predlaga komisija. Morda bi, torej poročevalka ima veliko zaupanja v trg, čež da bo ta uredil vse sam, ampak nam se ne zdi to ravno dober pristop. Treba je zagotoviti, da tisto, česar ne bo uredil trg, bo moč urediti za tiste, ki določene storitve potrebujejo in želijo. To so moje preliminarne pripombe. Sam sem bil poročevalec v senci v prejšnjem sklicu za prejšnjo direktivo o medijskih storitvah in takrat sem že nekaj stvari povedal, eh, zlasti ko gre za komercialna sporočila oziroma oglašanje, kar je relevantno tudi v tem poročilu. Bi še kdo želel kaj reči, Tita Šarancova. Hvala, predsednica. Odkrito povedano, pravi prispevek k tej revidirani VMS direktivi je za nas omejen. Še zlasti, ker je vse skupaj postavljeno v agendo o enotnem trgu. Ampak sama sem mislila, da bomo bolj ambiciozni, manj restriktivni, starostni nadzor, ki se uvaja, je nekaj, kar pozdravljamo. Potem programi, ki lahko škodijo fizičnemu ali umskemu razvoju mladoletnih, je treba omejiti in ali preprečiti takšnim gledalcem dostop do njega ali zelo omejiti. Treba je vedeti, da tukaj ne gre za klasično televizijo. Namesto da za internet poskušamo uporabljati pravila, ki delujejo za televizijo, bi bilo treba stvari ravno obratno postaviti. Mediji so zelo restriktivni v tem primeru, zlasti, ko gre za avtorske pravice. Prav ravnotežje je težko doseči. Kakšno je pravo ravnotežje evropskih TV programov? 20 odstotkov, 30, nobenega cilja za medije nimamo nobenih odstotkov, nobenega cilja, ampak to je, to je naše stališče, verjetno nekateri drugi menijo drugače. Tudi, ko gre za nacionalne vsebine, moramo biti previdni. In še na zadnji. Obveznjo dostopnost je nekaj, kar je treba vključiti v ta predlog. Komisija nam je rekla, da bo to naredila, ampak žal zaenkrat opažam, da tega še ni storila. Hvala. Um, thank you very much. Hvala. Sorry, thank you very much. Se opravičujem, Viki. Tudi jaz se opravičujem, da sem zamudila, ampak toliko stvari se dogaja istočasno, da pač poskušam žonglirati tukaj, kolikor se da. Naj za trenutek nadaljujem tam, kjer je končala Dita v zvezi z dostopnostjo. O tem smo razpravljali pred tem sestankom mnogi kolegice in kolegi. To je nekaj, kar res manjka v tem zakonodajnem predlogu. Danes potrebujemo nekaj drugega. Ne samo prenosljivost, o čemer smo govorili v preteklosti v našem odboru, ampak tudi dostopnost. Skrajni čas je, da evropski državljani dobijo dostop do programov digitalnih sebin iz drugih držav ne v tistih, kateri gledajo. In mislim, da se je na to treba osredotočiti. To manjka v tem poročilu in mislim, da bomo, ali upam, da bomo vsaj se predlogi sprememb vse skupaj izboljšali, zlasti predlog Evropske komisije. Sama bi še nekaj dodala, preden dam besedo še komu drugemu. Natančno sem vam prisluhnila. kolegica Kalas je rekla, da moramo zagotoviti, da ne bomo preveč predpisovali strogo vsega, ko gre za vprašanje svobode govora. Ja, moramo biti natančni, ko gre za zaščito otrok, za sovražni govor, ampak poskušamo biti preveč, če bomo preveč omejujoči v zvezi s tem, kaj ljudje smejo gledati, bomo izgubili v veliki meri svobodo medijev. Zato, kaj ja bi želela natančneje nekaj slišati o teh eh, predlogih sprememb, ki jih nameravate vložiti. To je zelo delikatno področje, ampak nekateri so opisovali to kot konec uredniške kakovosti, ko gre za odločanje o tem, kaj je sprejemljivo in kaj ne, naprimer, natisniti. Ne vem, kako bomo mi sedaj kot politiki lahko odločali, ja, to je sprejemljivo, to pa absolutno ne. Imam tudi problem z nečim. Teh pristojbin. To je predlog komisije. Vem, da je poročevalka poskušala to spremeniti, ampak Če imamo enoten trg na področju storitev, to pomeni, da ljudje lahko ponujajo storitev v različnih državah članicah. In ne bomo sedaj naenkrat rekli, če boš ti v moji državi ponudil svojo storitev, boš za to plačal tak in tak eh, davek oziroma prispevek, ki bo šel v sklad, ki ga bom porabila samo za podporo domači industriji. To se mi zdi popolnoma nerazumno in nelogično če nekatere države članice rečejo, mi hočemo eh, spodbujati nacionalno osebino z davčnimi olajšavami in tako naprej. In te so na voljo vsakomur. Če nekdo pride, naprimer, v Združeno kraljestvo iz Belgije, iz Latvije in tako naprej, ne glede na to, odkot prihaja, ima možnost eh, do teh sredstev. Če pa bomo za tako imenovane nedomače eh, firme uvedli prispevek oziroma takšen davek samo zato, da bomo lahko domače firme podpirali, potem to ni pravi evropski pristop. Tukaj bo treba najti boljše formulacije, da bomo zagotovili pošteno konkurenco na eni strani, na drugi strani pa bomo lahko spodbujali, podpirali tudi domačo uh, kulturno produkcijo, produkcijo v kulturi. To sem morala na glas povedati. Dan? Kot dan sedaj govoriš dobro. Ja, sedaj bom govoril v lastnem imenu. Seveda bom poračeval, ki je to vse povedal, kar sem tukaj slišal. Strinjam se z Alde govornicama. Moramo skrčiti pravila ko gre za audiovizualne medije, ne jih širiti. Ja, potrošnik je pomemben, moramo imeti prava pravila za zaščito otrok, mladoletnikov, moramo se zoprstaviti sovražnemu govoru, to je vse prav in ok. Ampak to, kar dela internet, je omogoča uh, potrošniku, da sam odloča, kdaj bo kaj gledal, ali bo nekaj gledal, ali bo sedaj gledal nekaj na mesto nečesa drugega. Zato se mi zdi, da pri takšnem povpraševanju, tudi če imaš 20 odstotno kvoto, ki ti je dodeljena, ni nujno, da jo boš izkoriščal. Ljudje bodo pač gledali to, kar hočejo in v trenutku, ki jim najbolj odgovarja. Ko gre za taj storitve brez brez uh, uredniške odgovornosti. Ja, VSP, torej te video um, storitve, nimajo teh urednikov, nimajo tega nadzora. Mislim, da moramo ta pravila sedaj bolj prilagoditi sodobnemu okolju, sodobnemu eh, potrošniku, ki hoče več in ima več svobode, da izbira, kaj bo gledal in kaj ne, kaj bo uživo in kaj ne. No, kot sem rekel, vse ostalo bom poročal poročevalki. Mislim pa, da se nekje začenja nakazovati skupni dogovor. In z veseljem bom povedal vse, kar sem slišal. Komisija. Kaja, če ti odgovorim na vprašanje, kaj pa to na vzkrižje mnen obeh poročevalcev. Ja, o tem je bilo govora. Ne vem, kako naj to sedaj formuliram. V skupinah ni bilo večine za to, da bi takšen način dela še naprej podpirali. Commission. Komisija. Hvala, predsednica. Hvala za ta predlog oziroma osnotek mnenja. Sedaj, ko sem vas poslušala in prebrala to mnenje, moram reči, da so naši cilji skupni. Morda smo samo se odločili za drugačne uh, rešitve. Ko gre za platformo, skupne platforme za video, ja, seveda smo tukaj poskušali najti ravnotežje med svobodo govora in potrebo za, po zaščiti potrošnikov. Razumemo vas, da želite več samo regulative, da bi to moralo biti obvezno, vse lepo in prav, ampak pravno to ni možno, kajti to je direktiva. Ko smo pripravljali to, ta osnutek direktive, smo razmišljali o tem, ampak v direktivi ne morete zavezati držav članic, na kak način naj zamisli iz direktive izvajajo v praksi. Mi smo upali, ko smo pripravljali ta predlog direktive, da bo do države članice to nastolile, ampak ne moremo jih tega usiliti. Kar se zadeva državo porekla, to se strinjamo, to mora biti naše skupno stališče. V mehanizmu za odstopanja smo podaljšali naš lastni rok. Zakaj? Na eni strani smo morali sprejeti eh, sklep o odstopanjih in lahko vam rečem, da so to zahtevne odločitve. Gre namreč za odločitve v zvezi z temeljnimi pravicami. Kadarkoli smo šli skozi ta postopek, smo po hitrem postopku sklep v komisiji sprejemali. Veste, koliko je treba teh posvetovanj, preden sprejmemo takšno spremembo in odločitev o možnosti odstopanja. Zato smo rok podaljšali. Ker zadeva kvote v zvezi z ponudniki storitev na priklic ali na poraševanju, tukaj imeti kvote se nam ne zdi idealna Eh, rešitev, zlasti za storitve na poklic. Recimo, če grem na Netflix, gledam lahko 80 ali pa 20 odstotkov vseh sebin, glede na to, da me kvote ne zavezujejo. Kvote, če že hočete imeti, potem je treba imeti tudi zavezo za promocijsko dejavnost. gre za promocijo določenih evropskih vrednot, ki bi bile povezane s um, kvotami. Ker zadeva pristojbine. 1. septembra letos je komisija sprejela sklep o sistemu uh, pristojbin na podlagi te direktive. In sicer zakaj gre? Gre za to, da predvidimo prispevke za vse ponudnike, ki imajo distribucijo v določeni državi. Torej vsi, ki distribuirajo svoje vsebine na enem trgu, delajo pod istimi pogoji. In komisija je povdarila, da ti, te pristojbine niso v področju uporabe te direktive. To je prepuščeno državam članicam. Ampak, kot pravi predsednica, smo želeli zagotoviti, da vse skupaj ne bo šlo v smer, v smer ki ni zaželjena, namreč, da gre za pospeševanje samo lastne produkcije. Tukaj gre za stvari, ki morajo spoštovati pravila o državnih pomočeh. Vse, kar se zbere v obliki pristojbin, mora biti na voljo vsem ponudnikom na določen, v določeni državi, pa naj so iz te države ali odkot drugo. Torej, tukaj zagotavljamo spoštovanje pravil o državni pomoči. Samo pojasniti sem hotela, takšen je trenutno zakonski okvir. Potem oglaševanje oziroma komercialna sporočila. Pravite, da je tukaj stvari treba deregulirati. To dela komisija. Poskušali smo ugotoviti, kje je zmanjšanje regulative možno, Zato poskušamo dati ponudnikom storitev več svobode, fleksibilnosti. 20 odstotkov teh komercialnih sporočil je omejitev, ki mislim, da danes ni več potrebna. Če mi gledamo uh, eh, TV program, pa vidimo, da tam uh, se pojavlja več kot 20 odstotkov, gremo na internet in takoj sporočimo ali se pritožimo o tem. Torej, zato sploh ni treba eh, te omejitve imeti, ker trg uredi se skupaj. Dostopnost, naj ponovim, kaj je komisar Oettinger večkrat povdaril. Če so zakonodajalec meni, da morajo tukaj biti urejene pravila za dostopnost, jih bomo ponovno v to direktivo vključili. Ampak ko smo ta predlog sprejemali, tehnično komisija ni mogla v dveh eh, zakonodajnih aktih eh, teh pravil urejati. Hvala. Poročevalka bi želela še kaj povedati oziroma ali ste že vse povedali v imenu poročevalke. Mislim, da je bilo to vse, saj bom tudi posredoval poročevalka, pozvami tudi sodelovali, mislim, da bomo skupaj tudi oblikovali to končno dobro mnenje. 17. oktobra pa morate predložiti predloge sprememb in sicer do naslednjega ponedeljka opovdan. Okay. Zdaj pa bomo nadaljevali z našim delom. Pogledali si bomo osmo točko, zakonodajni nadzor, instrumenti za bolje oblikovanje predpise na področju varstva potrošnikov. Dan Tajan Najzi v imenu Evropske komisije nam bo predstavil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 To pomeni, da če zapuščate dvorano, vas potrošniki ne zanimajo. Zapisali si va, bomo vaša imena, brez skrbi. Okay. Imena sem si zapisala in potem bomo jih tudi objavili na sestanku koordinatorjev. Hvala za besedo, predsednica. Hvala tudi za to, da sem dobil priložnost, da vam lahko predstavim dve točki pregled potrošniških trgov za leto 2016, potem pa orodje za oceno učinka za potrošnike. Nekaj o sami vsebini in kontekstu. Leta 2008 smo oblikovali te preglede in predstavljajo tudi osrednji steber zakonodaj na področju pot, varstva potrošnikov. Imamo dva razreda pregledov, ki pa seveda spremlja ta potrošnike na enotnem trgu. Imamo pregled potrošniških pogojev, zadnji je bil objavljen septembra 2015 sta ocenjuje potrošniško okolje v državah članicah, temelji pa na znanju, zaupanju, skladnosti, izvajanju, pritožbah in razreševanju sporov. Poleg tega pa je v ta stebr vključen tudi malo prodajni trg in tudi elektronsko poslovanje. Drugi stebr predstavlja pregled potrošniških trgov. Zadnji je bil objavljen septembra 2006 in z njim pravzaprav sledimo uspešnosti trgov z vidika potrošnikov. Pri tem pa upoštevamo primerljivost, izbiro, zaupanje, slabosti in pričakovanja. Oba pregleda smo metodološko dopolnili in pregledali skupaj z eh, ustreznimi službami komisije in deležniki. Dobili smo tudi strokovno podporo skupnih raziskovalnih centrov, sodelovali smo tudi s sekretarijatom. Tako da smo res dopolnili celotno metodologijo, ki je sedaj izboljšana. Predstavil vam bom najnovejši pregled potrošniških trgov, čisto na začetku lahko povem, da v njem dobite pogled v to, kako evropski državljani doživljajo potrošniške trge in kako ti delujejo na področju dobrin in storitev. Vse temeli pa seveda na podatki, ki smo jih spravili v letu 2015. Vse pa temeli tudi na petem krogu množičnih anket, ki smo jih seveda izvedli v zvezi z izkušnjami in dojemanji potrošnikov na tem področju. Predtem pa smo pokrili še Islandijo in Norve Norveško, ključno z vsemi državami članicami Evropske unije. Ko smo v letu 2015 pridobili vse podatke, smo z njimi opravili tudi preliminarno oceno. Potem pa smo sprejeli tudi določene ukrepe. So, uh, 42 V pregledu za leto 2016 smo zajeli 42 trgov, glavni kazalniki pa so naslednji. Sicer gre za indeks potrošniških trgov, pri tem pa smo primerjali primerljivost ponud in cen na trgu, zaupanje, zaupanje v trgov, ponudnike storitev ali slednji upoštevajo zakonodajo na področju varstva potrošnikov. Pogledali smo si tudi pričakovanje potrošnikov, ali so slednja izpolnjena, ali so potrošniki zadovoljni z izbiro, ki jo imajo na voljo v zvezi z različnimi ponudniki storitev. Ne na zadnje pa smo pročevali tudi slabosti, na katere so naleteli potrošniki na samem trgu. Iz tega se stoji celotni indeks. Vse smo, kot sem že prepovedal, metodološko dopolnili in izboljšali in prišli smo do zaključka, da je indeks robusten. Poleg tega pa smo tudi ugotovili naslednje. Sami udeleženci v anketah so povedali, kateri kater kazalnik je za njih najbolj pomemben. Poglejmo si sedaj še glavne ugotovitve. Prišlo je do vseslošnega izboljšanja delovanja potrošniških trgov, vse tako mislijo potrošniki sami. To pa pomeni tudi nadaljevanje pozitivnega trenda, ki smo mu priča že od leta 2010. Trg storitev napreduje hitreje v tem časovnem obdobju, kakor pa trg dobrin. S tem pa smo tudi zmanjšali razkorak med obema trgoma v zadnjih letih. Spraševali pa smo se tudi o razlogih, zakaj je ta uspešnost tako poudarjena. In naša glavna ugotovitev je, da so boljši gospodarski pogoji tisti, ki so privedli do pozitivnega trenda. Kljub temu pa to ni glavni razlog. Mi smo namreč ugotovili, da so tudi reforme, ki so jih izvedle države članice, tiste, ki so privedle do tega pozitivnega trenda. Govorim o strukturnih reformah, ki so izboljšale samo delovanje potrošniških trgov. Na prosovnici vidite različne trge in njihov razvoj v zadnjem časovnem obdobju leta 2010. Finančne storitve so najbolj napredovale. Je pa res, da ko gre za tršne grozde, ta še vedno najslabše deluje. Poglejmo si sedaj še razloge za to pospešeno rast potrošniških trgov. Potrošniki bolj zaupajo v ponudnike storitev verjamejo in da spoštujejo zakonodajo na področju varstva potrošnikov, poleg tega pa tudi ponudniki storitev izpolnjujejo bolje pričakovanja potrošnikov, ne nazadnje pa je tudi primerljivost cen in ponudb veliko bolj pregledna. Na prosojnici lahko vidite, kako pravzaprav leto 2015 predstavlja pospešen dvig prejšnjih trendov. Kateri trgi so najboljši? To lahko vidite na naslednji prosojnici. Glede uspešnosti so v uspredju storitve počitnic, nastanitev, kulture, čisto na koncu pa so storitve nepremičnin. In to se je prvič zgodilo, enako velja tudi za hipoteke in naložbene proizvode. Glede trga dobrin pa so v spredju trgi knjig, časopisov, revij, čisto na repu te lestvice pa imamo stare avtomobile, mesne proizvode, bančne storitve se uspenjajo, kljub temu, da so še vedno na dnu te lestvice. Enako velja tudi za posojila, kreditne kartice in bančne kartice če se pogledamo same skupine, grozde trgov na tej prosojnici, zlasti na vertikalni os, lahko vidite dvig uspešnosti trga določenih grozdov, bančne storitve, pa tudi zavarovalniške storitve so se povečale, vseeno pa, če se pogledate, horizontalno os je to še vedno groz, ki najslabše deluje. Rekreativne storitve pa s, kljub temu, da so čisto na koncu, so se v zadnjem letu najbolj izboljšale. Glede trga blaga pa lahko tudi vidimo, da se mi. Tudi tukaj imamo določene spremembe zlasti na področju trga z avtomobili. No, sedaj sem vam predstavil skupek za celotno raven Evropske unije. Je pa treba povedati, da obstajajo velike razlike glede na to, kako ti trgi delujejo v različnih državah, članicah. In eh, tej prosojnici lahko vidite, da imamo trge, ki so najbolj razpršeni v različnih državah članicah. Največja razpršenost tega trga je na področju električnih storitev in sicer za 34,1 odstotka. Velike razlike obstajajo tudi na področju storitev oskrbe z vodo in tudi na področju železniških storitev. To pa tudi pomeni, da nas čaka še veliko dela, da bi izboljšali uspešnost trga na samem enotnem trgu. Če si sedaj bolj podrobno pogledamo posamezne ugotovitve, lahko povem naslednje. Finančne storitve so okrevale, kljub temu, da so čisto na koncu. Potrošniki imajo največ eh, pomankljivosti oziroma škode na področju telekomunikacijskih trgov, zaradi tega, ker tam pride najpogosteje do problemov, tam pač potrošniki najpogosteje poročajo o problemih. Trg nepremičnin je seveda sedaj na dnu lestvice, potrošniki mu ne zaupajo, niti ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. Poleg tega smo prvič tudi ugotovili, da se da potrošniki bolj pogosto menjajo ponudnike na določenih področjih. Pri 44 trgih, ki jih proučujemo od leta 2010, imamo sedaj več potrošnikov, ki so zamenjali ponudnike na področju električnih storitev. Na področju zavarovalniških storitev pa lahko povem, da problemov ni pogosto, po ampak kadar do njih pride, so ti zelo resni. Prej sem že omenil zamenjavo ponudnika 11 odstotkov potrošnikov v vseh 44 trgih so zamenjali ponudnika storitev v letu 2015. To je seveda pozitiven trend v primerjavi z prejšnjimi leti in s tem smo tudi spremenili trende v prejšnjih letih. Največji dvig pri menjavi ponudnika pa smo zabeležili pri rekreativnih storitvah, najmanjši pa pri bančnih storitvah. Stopnja menjave pa ni dovolj, da bi z njo lahko ocenili uspešno delovanje trga. Poprašali smo še tudi ostale vprašanja v zvezi z menjavo ponudnika. Ali je lahko oziroma ali je težko zamenjati ponudnika oziroma zakaj ne zamenjate ponudnika. Ta vprašanja smo dopolnili eh, z prvotnim glede tega, ali je lahko ponudnika zlahka oziroma stežka zamenjati. Smo se pogledali tudi določene trge, določene grozne zlast na področju rekreativnih storitev in zavarovalniških storitev je tukaj res lahko zamenjati ponudnika, na področju telekomunikacij pa je ponudnika res težko zamenjati. Sama analiza trga je tudi pokazala, da potrošniki lažje zamenjajo ponudnika na področju avtomobilskega zavarovanja, zavarovanja gospodinstva pri hipotekarnih trgih in pri zasebnih pokojninah pa je res težko zamenjati ponudnika in tudi hipoteke so tukaj čisto na dnu lestvice. Prvič pa smo upoštevali in tudi izvedli sociodemografsko analizo. S to analizo smo prišli do drugih ugotovitev. Z njo smo lahko izračunali neto učinek različnih značilnosti, glede na ostale značilnosti. Naše ugotovitve so naslednje. Finančna situacija je tista, ki najbolj pliva na samo uspešnost trga oziroma na uspešnost, kot ga dojemajo potrošili. To velja tudi za indeks uspešnosti trga. Tisti, ki niso najbolj premožni, so se ocenili bolj negativno, kajti veliko krat imajo omejen dostop do proizvodov na trgu. Pred kratkim, se pravi februarja leto, smo objavili študijo o ranljivosti potrošnikov, s katero smo tudi potrdili določene Ugotovitve našega pregleda. Ta študija je tudi ugotovila, da so potrošniki, ki so v finančnih škripcih, tisti, ki so veliko krat izključeni od e-poslovanja, ker pač nimajo kreditne kartice in ta skupina je veliko bolj renljiva, kakor pa druge in sicer v vseh razsežnostih ranljivosti, ki jo je ta študija pokrivala. Sama izobrazba tudi vpliva na uspešnost trga, se pravi na dojemanje uspešnosti trga strani potrošnikov. Izobrazba oziroma njeno pomankanje tudi vpliva na dojemanje uspešnosti trga. S drugimi besedami, bolj izobraženi potrošniki imajo višji še pričakovanja in zato veliko krat tudi nižje ocenijo uspešnost trga. Pogledali pa smo si tudi ostale kazalnike, ki niso v samem indeksu, ampak s temi kazalniki smo hoteli videti, kako so slednji povezani z komponentami pri analizi cen smo gotovili, da obstaja povezava med lahkoto, zamenjave ponudnika in ravnjo cen. Tam, kjer so cene niže, je tudi lažje zamenjati ponudnika. Recimo na trgih časopisa, časopisov, revij in podobno smo tudi našli povezavo med tem, kako potrošniki ocenjujejo ceno in izbiro proizvodov. S tem sem vam predstavil glavno vsebino tega pregleda dokument, lahko dobite tudi na naši spletni strani. In z veseljem bom tudi odgovoril na vaše vprašanja. Should I move to the next presentation or Thank you. Can we go on with the second presentation? Ali se lahko sedaj pogledamo drugo predstavitev razen, če nimate vprašanj za prvega? Imam vprašanje v zvezi z številkami, ki ste jih nam posredovali. Gre za menjavo ponudnika dejali ste, da na trgu zavarovalniških storitev je to laže, kakor na trgu telekomunikacijskih storitev. Zanima me, ali ste tudi proučili, ali obstaja povezava tudi pri tem, da so pogodbe spremenjene telekomunikacijska pogodba z, po dveh letih recimo spreminjajo s pogodbe. Kajti treba je tudi povedati, da če se spremeni pogodba na področju zavarovalniških storitev, potem ima potrošnik samodejno in avtomatsko pravico, da zamenja ponudnika zanima me, ali obstajajo tudi razlogi za to, da so na katerih trgih zamenjave bolj prisotne, kakor na drugih trgih. Dejali ste, da to velja za vse sektorje in da je tudi zadovoljstvo pri potrošnikov posod večje. Tako sem jaz razumela vašo predstavitev. Potem pa ste tudi povezali zadovoljstvo potrošnikov z njihovo izbiro. Dejali ste, da tam, kjer imajo potrošniki več izbire, potem imajo tudi na voljo nižje cene. Ali lahko na takšen preprost način povzamem celotno predstavitev? Thank you. Um, so referring uh... Najprej nekaj besed o menjavi ponudnika. Imamo dve vrsti menjav v pregledu. Imamo zunanjo menjavo, se pravi, da zamenjate ponudnika lahko, pa tudi zamenjate proizvod, eh, za katerega ste se dogovorili z ponudnikom. Tukaj pa gre za notranjo zamenjavo. Mi pa smo proučevali samo zunanjo zamenjavo. Je pa res, da bomo pri naslednjem pregledu upoštevali tudi notranjo zamenjavo. In sicer, do katere mere so recimo potrošniki zamenjali proizvod pri istem ponudniku. Poleg tega so me tudi poprašali po razlogih za to, da potrošniki ne zamenjajo ponudnika. Morda so našli boljše pogoje pri trenutnem ponudniku in zato se niso odločili za zamenjavo. To je tudi ena možnost. Imamo pa tudi poročila o zunanih zamenjavah in moram povedati, da primerjamo samo to, kar je dejansko primerljivo. V trenutnem krogu pregleda in v prejšnjem krogu krogu pregleda. Se pravi, ko govorimo o zamenjavi, smo predvsem govorili o zamenjavi ponudnika storitev. Je pa res, da od samega sorazmernega, sorazmerne zamenjave ne moremo priti do eh, vseh zaključkov. Zato smo se tudi pogledali, ali lahko potrošniki z lahkoto zamenjajo ponudnika storitev oziroma zakaj ne zamenjajo ponudnika storitev. Tisti, ki so zamenjali ponudnika storitev, so tudi povedali, da so to laže storili na področju zavarovaniških storitev in ne na področju telekomunikacijskih storitev. Pri tem pa so podali tudi uh, eh, utemljene razloge glede na vrsto pogodb. Glede zadovoljstva potrošnikov vseh sektorjev. Kazalnik uspešnosti trgov zajema izbiro, primerljivo, stroške, slabosti, ki so jih doživeli potrošniki zaradi problemov. No, ta kazanik se je seveda povečal na, področju, na vseh trgih, na nekaterih trgih se je ta kazanik bolj povečal, na drugih manj, se pravi samo zadovoljstvo potrošnikov. Če pa si pogledamo trge po določenih državah članicah, pa imamo tudi določene primere, ko v določeni državi članici so določeni trgi manj uspešni, kot so bili v preteklosti. To so skupni rezultati, če pa se jih pogledamo bolj podrobno, je tudi sama slika bolj raznolika. Na sami prosojnici sem prej tudi pokazal razlike in razprošenosti uspešnosti trgov v določenih državah članicah, kar nakazuje tudi na razvoj teh trgov od zadnjega uh, kroga pregleda do sedaj. Pa še nekaj besed o sami izbiri. Izboljšali smo samo vprašanje v zvezi z izbiro. Nismo potrošnike poprašali o tem, ali imajo več ali manj izbire, ampak je bilo vprašanje povezano s tem, ali so zadovoljni z razpoložljivo izbiro, za izbiro, ki jo imajo na voljo. Številni deležniki so nas opozorili na to, kajti povedali so, da več izbire veliko krat ne pomeni večje kakovosti za potrošnike. Potrebujemo še ostale elemente, se pravi, kako lahko primerjamo cene, preglednost je zelo pomembna, pa tudi zaupanje. Še enkrat, da ponovim, pri izbiri smo potrošnike poprašali, ali so zadovoljni z izbiro, ki jo imajo na voljo. In v tistih državah, kjer so dejali, da so zadovoljni z izbiro, v določenih trgih, ne v vseh, ampak v trgih, ki sem jih prej nanizal, tukaj je bilo vse povezano tudi z nižjimi cenami te storitev oziroma proizvodov. In seveda to bomo tudi pročevali še v naslednjem pregledu in ugotovili bomo, ali je ta povezava res tako močna, kakor je sedaj. Morda bomo zajeli v naslednji pregled tudi nove trge, ki bodo tudi pokazali iste vzorce. Äh, Še dodatno vprašanje. No, vse sem vas razumela, da tukaj ne morete uh, upoštevati notranje in zunanje zamenjave, kajti obe zamenjavi sta različni. Pri varstvu potrošnikov pa vedno slišim nekaj o ugodnejših cenah in zanima me, ali se je tudi kakovost storitev oziroma proizvodov povečala z višjo ceno oziroma ali je to povezano samo z izbiro oziroma za ceno. Um, ja, kot sem rekel, cene niso del kazalnikov o tem, kako deluje trg, s katerimi ocenjujemo trge. Imamo tudi druge kazalnike, ki jih ocenjujemo v povezavi z našimi. Potem pa kakovost. Ja, Tu se poraja vprašanje, ki je del teh kazalnikov ocenjevanju trgov. In sicer, kolikšni miri je trg izpolnil pričakovanja potrošnikov v predhodnih 12 mesecih, torej v letu ankete. In Tu smo videli znatno povečanje v letu 2015. To je ena izmed glavnih gonilnih sil skupaj z zaupanjem trgovinam na drobno in drugim ponudnikom storitev, da je prišlo do izboljšav. No, ne sprašujte me podrobno o kakovosti, to je bolj tema za poglobljene tržne študije, ki jih imamo pogosto po scoreboardu ko vidimo, kako je s tistimi trgi, ki so na riski ravni po delovanju, potem tam opravimo poglobljeno analizo, da bi natančneje razumeli, kakšni so razlogi v zadju tega, da potrošniki niso zadovoljni, če lahko rečem tako. Ampak to je lahko, največ, kar lahko povemo o kakovosti. To, da se izpolnijo pričakovanja, to je vključeno v sam indeks. Gremo na drugo predstavitev, ampak sprašujem se, če bi se lahko več naučili, če bi se poglobili v posamične podrobne podatke o podražavah, kajti zdaj imamo precej splošne izjave in za nas bi bilo korisno razumeti, kaj želijo imeti potrošniki. Ampak pripričana sem, da ne morete odgovoriti sedaj, Če pa bi se lahko naučili več od tega, da bi se poglobili v natančnejše podatke, bi bilo to dobro. Sedaj pa druga predstavitev. Hvala. Glede zadnjega, kar ste omenili, posem se strinjam s tem, v samem scoreboardu imamo tudi dokumente po državah, kjer imamo zelo podrobne podatke po posamečnih državah, Tam je opisano, kako delujejo trgi v primerjavi s predhodnimi leti. Potem imamo tudi primerjavo z evropskim povprečjem, imamo tudi natančen opis tega, če imamo trge, kjer je država še posebej dobra, primerjavi z drugimi evropskimi državami. Torej, to je le skorbor, to je le pregled. Več podrobnosti pa imamo poglobljenih študijah glede specifičnih trgov. Sedaj pa grem na predstavitev orodja o ocenjevanju vplivu potrošnikov. To je instrument, ki smo ga oblikovali lani. Sprejet je bil kot del svežnja za boljšo zakonodajo komisiji. No, začeli smo iz tega izhodišča, da lahko izboljšamo politične odločitve, če imamo boljša načela pri pripravi zakonodaje. Zlasti, ko pripravljamo in izvajamo politične odločitve. Potrebujemo boljše smirnice, imamo tudi toolbox, ki ga uporabljajo službe komisije, zato da bi vse politične odločitve temeljile na dokazih in potem lahko temeljimo vse odločitve na tak način. Prav tako moramo odločitev sprejeti pravočasno, kajti zato gre pri teh analizah, da to prilagodimo samim učinkom pobud ali intervencij na trgu. No, glavne smernice boljše zakonodaje določajo zahteve vsakem vsaki fazi tega cikla. Potem pa imamo toolbox, kjer imamo dodatne smernice, dodatne navodila za pomoč strokovnjakom pri izvajanju tega načela boljše zakonodaje. Torej, orodje za ocenjevanje učinkov dela potrošnikov je del tega toolboxa in orodje niso zavezujoča, razen če ni to izredno zapisano. Ampak kaj smo videli, ko gre za vplive potrošnikov? Je tu vse več zanimanja, potem. In to smo tudi ugotovili pri tem, kar smo razvili. In tu imamo tri glavne svežnje vsebine. Najprej imamo tu samo filozofijo, ocene, učinkov potrošnikov, zakaj je treba to ocenjevati, potem imamo različne dimenzije učinkov potrošnikov, kajti gre za eh, večplasne dimenzije. Potem pa imamo tudi metode in orodja ki so na voljo za izvajanje takšnih vplivov. Ko gre za ocenjevanje činka potrošnikov na ustrezen način, poštevamo horizontalno dimenzijo, kaj ti gre za različne sektorje. Tako je zlasti zaradi tega, ker so tako izdelke kot trgi dan danes vedno bolj zapleteni. Potem imamo družbo, ki se stara in zato se njene potrebe spreminjajo. Imamo prebivalstvo, ki je gospodarsko ne predvsej občutljivo, potem imamo posledice gospodarske krize, ki se še vedno čutijo nekje po Evropi in pri katerih kategorijah državljanov imamo potrebo o tem, da bi spodbudili k bolj vzdržnim vzorcem potrošnje, potem imamo vse preveč informacij in veliko je novega popraševanja in vse več zahtev, da bi se potrošniki prav odločali in to vpliva tudi na liberalizacijo v nekaterih tržnih sektorjih. Potem pa operativno orodje, glede operativne ocene. Tu imamo nekaj ključnih vprašanj, ki so v zadju tega orodja in tu sem jih navedel. Najprej, ali bi ta možnost, da bi potrošniki lahko vplivali na notranji trg, prinesla prednosti? Gre za to, da bi odstranili čezmejne ovire, recimo geoblokiranje ali diskriminacijo odnosov do kraja prebivališča potrošnika. Potem drugo vprašanje, ali bi ta možnost vplivala cene, kakovost, razpoložljivost ali izbiro potrošniškega blaga in storitev tu recimo lahko rečemo, da te strategije večajo konkurenčnost ali pa, če imamo niže cene, imamo niže cene za potrošnike, imamo večjo količino blaga in storitev, potem imamo verjetno tudi višjo kakovost in več izbire za potrošnike in s tem bi tudi preprečili nelojalne prakse na trgih. Tretjič, bi ta možnost vplivala na potrošniške informacije, na poznavanje, zaupanje ali varstvo potrošnikov te politične odločitve, ki manjšajo simetrije ali pa manjšajo stroške. Te lahko popravijo pomakljivosti na trgu, tako da lahko potrošniki sprejemo bolj razumne odločitve. S tem lahko tudi povečamo zaupanje potrošnikov in tudi raven varstva potrošnikov. Trgi so seveda naklonjeni tem simetrijam informacijam, ko gre za eh, posredništvo, zavarovanje, nepremičninski sektor, potem hrano in pijačo in druge sektorje. To je še posebej pomembno, to si je treba pogledati z tega zornega kota. Potem je treba zaupati v učinkovito izvrševanje potrošniških pravic, zato da imamo tudi dobre mehanizme rabe pravnih sredstev, zlasti v čezmenjih primerjih. To prispeva k dobremu delovanju trga. To je še posebej pomembno v kontekstu digitalne revolucije, Tako da je čezmena nakupovanje lažje. S tem pa je tudi več priložnosti za trgovce, da se manj ukvarjajo z nepoštenimi, bolj spoštenimi praksami. Ali bi ta možnost vplivala na varnost in vzdržnost potrošniškega blaga in storitev? Recimo, tu imamo direktne kanale komuniciranja s potrošniki, imamo recimo različne eh, loge in drugo, kar se uporablja pri oglaševanju, s tem lahko potrošniki lažje primerjajo izdelke na trgu ali pa gredo lažje v smeri bolj vzdržnih, zdravih in odgovornih izbir. Seveda, če so te izbire vredne zaupanja, ali bi ta možnost vplivala na ranljive potrošnike, to je kritično vprašanje, ki si ga moramo pogledati. Kajti treba je opredeliti, kako ranljivi so lahko potrošniki zato da bi ta možnost zaščitila njihovo varnost, zdravje, gospodarske interese, tako da bodo lahko lažje kupovali na obveščen način, zlasti, ko gre za bistveno blago in storitve. Kaj je ta ranljivost? Gre za to, da nekdo sodi v neko posebno socialno-demografsko, ekonomsko skupino in je potem zaradi te skupine v takšni situaciji, da pozna manj stvari, manj informacij. Ampak to je tudi dinamičen pojem ki lahko vpliva na katerega koli potrošnika, kateri koli situacije. Vsak potrošnik je lahko ranljiv, pač odvisno od situacije, če se spremeni njegova življenjska situacija ali ker so lahko tržne prakse bolj zapletene ali pa blago, storitve, vse pač, kar lahko vpliva na potrebanje njihovih izbir. Sedaj pa ključni pojmi, ki se uporabljajo za oceno vpliva potrošnikov, to je dobrobit potrošnikov, tu gre za posamične prednosti, ki jih ima nekdo od blaga in storitev, to je povezano tudi s potrošniškim preseškom. Enotni trg, globalizacija, digitalizacija trgov, vse to omogoča potrošnikom, da imajo vse več izdelkov in to veča njihovo dobrobit in blaginjo. Onkraj tega dostopa do nizkih cen imajo tudi veliko več izbire na voljo, kar veča njihovo blaginjo. Potem to, kar škodi potrošnikom, to je škoda, to je nekaj, kar škoduje potrošniku, s tem se potrošnik lahko sooči, če trg ne izpolni pričakovanj. To je lahko strukturno ali osebno. Strukturni vidiki so povezani s splošnim delovanjem trga, kar prinaša podoptimalne rezultate, osebni vidiki pa se nanašajo na osebne težave, ki jih imajo potrošniki na trgu. Potem pa na koncu še potrošniški pogoji, te merimo z našim potrošniškim scoreboardom. To prispe k temu, da lahko povečamo blaginjo za potrošnike. To ima tri glavne dimenzije, ki so bili že omenjeni predhodni. Predstaviti poznavanje, zaupanje, skladnost, izvrševanje in na koncu še pritožbe in reševanje sporov te tri dimenzije sledijo tej logiki treh glavnih faz transakcij, pred, med in po transakciji, med trgovcem in potrošnikom. Potem imamo tudi urad za pomoč. To orodje je omenjen v dokumentu, ki ga še spreminjamo ampak zato, da bi to uporabljali, včasih potrebujem dodatno operativno pomoč. Mi to pomoč zagotavljamo kolegom iz komisije, zlasti, ko gre za identifikacijo primernih podatkov, ki so na voljo ali pa raziskav, ki so na voljo. Potem gre za lažji dostop različnih potrošniških deležnikov, ko potrebujemo posvetovanje s takšnimi deležniki. In potem imamo še metodološko podporo pri rabi takšnega orodja in metod vključno z novimi zbirkami podatkov. Potem metodološka orodja in viri podatkov. Tu imamo seveda potrošniške scoreboarde, to je pomemben vir teh podatkov, kajti tu imamo tudi reprezentativne podatke v Evropski uniji, vključno s časovnicami, potem imamo poenotna podatke o pritožbah potrošnikov, Vse to se beleži na poenoten način, v skladu s priporočili komisije iz leta 2010 in zbiramo takšne podatke in potem uporabljamo združene agregirane podatke pri oblikovanju političnih odločitev. Potem imamo tudi podatkovno bazo RAPEX in poglobljeno tržno študijo glede sektorjev, ki ne deluje najbolje. Omenil sem že to, da imamo poglobljene študije tistih trgov, ki so v scoreboardu označeni kot trgi, ki ne delujejo najbolje. Potem pa še zadnja prosojnica. To so nove informacije o tem, kje smo pri izvajanju tega orodja. Bili smo v stiku z različnimi kolegi, komisiji in eh, glede izvajanja tega orodja. Lahko rečem, da je to odraženo v revidiranju priročnika za ocene učinka trgovinske vzdržnosti. To je nek priročnik, ki je vodilo pri takšni oceni učinka trgovinske vzdržnosti. Potem imamo ekonomske študije za oceno trgovinskih učinkov. To je ponovno povezano s trgovinskim sektorjem. Potem pa imamo tudi oceno učinka trgovinske vzdržnosti glede različnih pobud, ki se nanašajo recimo na komercialno pravosodje, digitalne pogodbe, solventnost, potem imamo druge pobude, ki so povezne eh, z davkom na dodano vrednost. Torej, tu vidite, kje smo pri teh orodjih, seveda to delo še poteka, stvari napredujejo, imamo tudi podporo za druge službe, istočasno pa spodbujamo rabo tega orodja pri drugih politikah komisije. Hvala lepa in s tem sem zaključil svojo predstavitev. Ima kdo kakšno vprašanje? Andreas. Gospa predsednica, najlepša hvala, da ste nam omogočili prisluhniti tej fascinantni predstavitvi. Imam vprašanje, ki se nanaša na vsebinsko in analitsko um, ocenjevanje dobrobiti za potrošnika. Kolegica Gebhardt je prej že imela vprašanje in odgovor je bil, da finančni vidiki tukaj niso pomembni. Ampak, če bomo drugače definirali dobrobit ali blaginjo potrošnika, to velja, morda bi nam komisija lahko kaj pojasnila v zvezi s tem. Uh, želite to pokomentirati? Yes. Uh... Ja. Pojem blaginje potrošnikov je, kot sem rekel, tudi predstavljen tam orodju. Nanaša se na prednosti, ki jih ima nek posameznik pri rabi blaga ali storitev. In to se meri tudi s pojmom potrošniškega presežka. To je predvsem običajno ekonomskih študijah. To je razlika med tem, kar je potrošnik pripravljen plačati za neki izdelek in kar dejansko mora plačati. In ko se to miri v agregirani obliki za vse potrošnike, potem vidimo ta potrošniški presežek, ki je skupni znesek teh presežkov. Tako to mirimo. In naše poglobljene tržne študije prav v teh sektorjih skušajo oceniti, koliko potrošniki pridobijo v okviru blaginje pri različnih tržnih intervencijah ali če upoštevamo različne tržne značilnosti. To temelji tudi na opredelitvi OECD. Porabljamo te pojme, ki se sedaj pojavljajo v ekonomiji. Če sem prav razumela, to orodje glede učinka potrošnikov je novo. In to je dobro, ker tega prej nismo imeli. Pa si pogledajmo zakonodajni akt, s katerim se ukvarjamo sedaj. Gre za spletno nakupovanje opredmetenega blaga, kjer imamo različne pravice za potrošnike v različnih državah. Ali ste izvedli takšno oceno učinka pri tem predlogu in če, ali ste upoštevali podatke iz različnih držav, kajti radi bi videli podrobnosti glede tega. In pa še nekaj. S kom ste se pogovarjali? Ali ste spraševali potrošnike? Ali ste se pogovarjali s komisijo? Je šlo za akademsko nalogo? Ne vem. Če si pogledam posvetovanje, ki smo ga imeli sedaj v Refitu, glede celotnega potrošniškega pravnega reda, imamo le 200 od 500 tih evropskih eh, potrošnikov, ki so zdovali posvetovanje. Zdi se mi, da ni šlo dejansko za poglobljeno analizo želja potrošnikov in le 16 držav iz 28 je poslalo komentarje, drugi 12 ni poslalo komentarje. Torej, To so zelo dobra vprašanja, ampak kdo je odgovarjal na ta vprašanja in ali ste to uporabili tudi pri predlogu o, teh, o tem opredmetenem blagu? Ebeli ima še vprašanje. Äh, odgovor na vprašanje gospoda Švaba in mojega vprašanja. Uh, äh, odgovor, te dva, dva odgovora sta malce v neskladju, na oskrižju. Sam bom pri vprašanju šla v drugo smer kar zadeva consumer welfare oziroma blaginjo in koristi za potrošnika. Kaj pravzaprav je to? Kako se to definira? Ali obstaja neka evropska definicija za to? Po eni strani vidimo, da je zakonodaja, ki se nanaša na varstvo potrošnikov, zelo različno razvita v nekaterih državah. Ali je potem interese potrošnikov v državah članicah moč oceniti, kot eh, da se razlikujejo med seboj. V Združenem kraljestvu, naprimer, je nekaj zelo pomembno, ko gre za napake in da ima človek izbiro poslati proizvod nazaj, ga popraviti ali zahtevati vrnitev denarja. V Nemčiji pa to ni, ne vem kako. Eh, velika razprava, kajti trgovec je tisti, ki odloči, kaj se zgodi. Torej, percepcija potrošnikov v različnih državah članicah je različna. Kako lahko te razlike vključimo v ta consumer welfare pojem? Kako se vi lotevate takšnih vprašanj, me zanima. Vešem, would you like to come back on? Ja, želite odgovoriti na to vprašanje, prosim. Thank you, madam chair. Hvala, predsednica. Glede vašega vprašanja o predlogu glede spletnem nakupovanja v predmetenih sredstev. No, kratek odgovor je ja. Ocenili smo, da vplive potrošnikov na precej poglobljen način. Imamo tudi makroekonomski model, ki je bil ključno ceno učinka. V tem smo preučili vse vplive, ki jih imajo potrošniki v celotnem gospodarstvu. Potem smo preučili, kako to vpliva na blaginjo potrošnikov, na cene za potrošnike. Torej vsi ti podatki so na voljo in so tudi porazdeljeni po državah. Imamo tudi skupne podatke in mislim, da je to ocenje učinka. Če se prav spomnim, imamo celo posebno prilogo ocene učinka, kjer je odražena ta analiza. No, istočasno pa naj pojasnim še nekaj. To urodje, ki smo ga oblikovali za ocen učinka, je predvsem usmerjeno z drugim kolegom iz drugih direktoratov, ki mogoče ne vedo, kako oceniti najprej potrebe vplivo potrošnikov, potem pa še ta orodja in metode za oceno. Tako da je bila naša glavna ciljna skupina pri tem orodju ta, ki je v drugih službah komisije. In sedaj bomo podpirali tudi izvajanje tega orodja za te zaposlene v službah komisije. No, ta pobuda iz naše službe je obstajala že prej, mi smo že izvajali to analizo, porabljali smo podatke, ki smo jih imeli pri oceni učinka. Glede javnega posvetovanja v okviru refita. Ja, tu bi rekel, da se javno posvetovanje zelo razlikuje od neke reprezentativne ankete. Če imamo javno posvetovanje, dobimo informacije izbranih deležnikov, ki si vzamejo čas za odgovore, zelo pogosto gre za deležnike in manj za posamične potrošnike. Kajti, če imamo javno posvetovanje in je treba zastaviti vprašanje in potem odgovoriti na to, to terja določeno znanje, poznavanje zakonodaje in ni veliko posamečnih potrošnikov, ki bi imeli takšno znanje. Tako da je ta tehnika precej drugačna. In količina ni tako pomembna, kot je kakovost, kot je vsebina tega inputa, kaj ti to posredujejo deležniki in v glavnem to izhaja iz njihovih izkušenj, njihovih stališč, iz njihovega okrožja. Če pa imamo ankete, če uporabljamo druge metode zbiranja podatkov, kajti pri oblikovanju naših študij uporabljamo veliko različnih orodij za zbiranje um, dokazov, lahko da imamo tudi um, nakupovanje s prikrito identiteto, posvetovanje z deležniki in imamo druge metode, ki jih upravljamo. Te so posebne, ampak no, ne bi vas spodbudil k temu, da si sedaj pogledate uh, vse to in ne morete primirati javnega posvetovanja z anketo in reči, ja, to ni reprezentativno, ker niste imeli veliko odgovorov. Ne gre za iste stvari. Glede ključnih vprašanj, tu gre za smirnice v analizi. Pri vsakem ključnem vprašanju imamo v urodju metode in vire podatkov in tudi opis tega, kako bi lahko pravili analizo. Ampak izvajanje tega poteka s kontrolnim seznamom in to je treba potem porabiti pri vsaki politični strategiji glede na ocena pomembnosti. Dobro, zdaj pa še vprašanje o potrošniški blaginji. Ali imamo lahko predelitev, ki bi delovala v različne države, različnih kulturah za različne ljudi? Ja, Prav to je namen našega dela in kot je to opredeljeno, obsega to raznolikost. Kaj ti večanje blaginje je povezano s potrošniškim presežkom. In ta potrošniški presežek je pravzaprav razlika med tem, kaj jaz kot posameznik že, želim plačati za nek izdelek, za blago storitev in med tem, kar je pač tržna cena torej ta pripravljenost uh, plačati neko ceno se razlikuje od posameznika do posameznika. Pač posamezniki subjektivno mogoče eh, drugače ocenjujo neke izdelke, nekateri bi mogoče plačali isto tržno ceno, ampak bi imeli večji presežek kot neki drugi posamezniki, ki bi subjektivno pripisovali manj vrednosti istemu izdelku. Ko gre za agregirane podatke, potem govorimo o nekem povprečju presežka na splošno povprečju blaginje. Na splošno gre tu za variacije pri tej blaginji potrošnikov. Recimo, če gre za večanje blaginje, imamo večji presežek zaradi določenih političnih intervencij. Najprej ocenimo izhodiščno situacijo, potem imamo neke intervencije, ki privedo recimo do nižjih cen in to potem poveča blaginjo potrošnika, potem se poveča tudi presežek in potem domnevamo, da imajo ljudje seveda različne preference, ampak potem je seveda z njih bolje imeti nižje cene. Najlepša hvala. S tem bomo končali z našim zasedanjem. Hvala za vaše predstavitvi. Naslednji sestanek je jutri zjutraj začeli bomo sestankom koordinatorjev. Hvala vsem.